banko, to je zahteva tudi naša skup, skupina, vendar ne moramo povedati, koliko vse smo dali na voljo za to, da bo to vse skupaj delovalo in da bomo res ustvarjali delovna mesta. Če želimo najti nova sredstva in omejiti polete z letali, potem moramo odpraviti um, oprostitev plačila davka na kerozin. Uh, moramo eh, torej nehati s temi majhnimi eh, koraki, moramo se resno lotiti boja proti podnebnim spremembam. Mi moramo eh, odločno ukrepati. In skupina socialistov želi proračun, ki bo v skladu s temi izzivi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino Renew. Gospa Armo. 3 minuten. Eh, hvala lepa, eh, predstavniki komisije, gospa predsedujoča. Danes govorimo o proračunu, eh, ki je bil opredeljen za, ehm, zadnje leto, tega večletnega finančnega okvira, ki se je začelo leta dva tisoč štirinajst. V tem trenutku Si moramo pogledati, kako smo izpolnjevali svoje zaveze, kako učinkoviti so bili naši ukrepi. In pogledati si moramo, kakšne usmeritve bi morali sprejeti za naslednja leta. Rada bi eh, uresničila oziroma porabila vsa sredstva, ki so nam na volja, zato da bo Evropa privlačna za naše državljane. Razumeti moramo, kakšne skrbi zaposlujejo naše voljivce in pokazati jim moramo, da jim lahko podamo vizijo o naši družbi. Evropejci so vedno bolj zaskrbljeni, kar se tiče zaščite okolja. In mi moramo poiskati odgovore na njihova vprašanja in sicer preko razvoja tehnološ... tehnologije. Evropsko gospodarstvo moramo usmeriti proti tem ciljem in naša gospodarstva morajo biti konkurenčna. Previdni moramo biti tudi pri energetskem prehodu. Po eni strani ne moremo sprejemati nujnih ukrepov, po drugi strani pa omejevati naše ukrepe samo eh, po eh, merilih odličnosti. Redki pri nas v Romuniji izpolnjujejo merila odličnosti. Toda po drugi strani eh, moramo v Romuniji nujno zaščititi okolje in imamo nujne primere. Na naši celini se soočamo z velikimi okoljskimi izzivi in te moramo rešiti, kajti to je pomembno za celotno Evropo. Eh, razviti moramo finančne instrumente in sicer na odgovoren način. Ne smemo tvegati tega, da bi ustvarili nova neravnovesja. Zato bi rada ustvarila trajala pri tem, da okrepimo tehnično podporo oziroma proračunske vrstice, ki namenjajo eh, tehnično podporo. In v zvezi s tem sem unesla eh, tudi predloge sprememb. Kajti eh, kaj se dogaja v Evropi? Možgani bežijo za vzhoda na zahod in mi se moramo bolj osredotočati na srednje in vzhodne evropske države. Še nekaj bi rada dodala. Vedno več evropskih državljanov si želi, da bi bila Evropa zelo previdna pri izdajanju oziroma pretrošenju evropskih sredstev. Kmalo bomo um, imeli evropsko tožilstvo. In zato bi rada predlagala za to inštitucijo visoka, zadosna sredstva, tako da bo lahko ta inštitucija začela delovati naslednje leto in da bo lahko uspešno ukrepala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih gospod eh, Rasmus Andrizen. Izvolite 2 minute 30. Poplave, orkani, ponebna kriza uničuje osnove našega življenja. Uničuje tudi življenje številnih mladih, ki se eh, bodo v petek znova zbrali na ulicah. Uničuje pa tudi življenje številnih eh, kmetov, naprimer v Južni Evropi. In zato mislimo, da eh, smo vsi v enakem položaju in moramo nujno ukrepati. Tukaj ne govorimo o dolgočasnih številkah, ampak razpravljamo o prihodnosti naše celine. Ko govorimo o proračunu, razpravljamo o tem, kako bomo skupaj lahko ulagali v prihodnost. Zeleni si želijo boriti proti revščini in ustaviti podnebno krizo in želijo podati ljudem perspektivo za življenje. In mi bi se radi zauzeli za številne mlade brezposelne v Španiji, v Italiji in v Grčiji, ki še vedno niso našli dela in za katere kriza še ni um, presežena. Potrebujemo resničen zeleni dogovor vlaganja v, podnebne, v podnebje in pa odpraviti bomo krizo. Nekateri so v volivnem boju obljubljali eh, več novih eh, evropskih investicij, sedaj pa predlagajo krčanje sredstev pri zaščiti podnebja, pri brezposobnosti mladih, pa tudi pri raziskavah. To sploh ne more biti res. Mi, zeleni, zato zahtevamo da uh, dobimo 3,5 milijarde več in da, ta, da bi ta denar vložili v raziskave. Potrebujemo tudi 3,5 eh, milijard eh, več za to, da, bomo, da se bomo borili proti brezpanosenosti mladih. Poleg tega potrebujemo uh, 48 um, milijonov evrov za to, da bomo ustavili smrti na sredozemlju. To je naša uh, obveznost, ne moremo gledati stran. Predlogi Evropskega sveta so po našem mnenju nespremljivi. Zeleni so uh, pripravljeni so oblikovati konstruktivno večino tudi za proračune. To je naše cilje. Mi želimo spremeniti Evropo in jo so oblikovati. Ampak to moramo storiti tako, da stvari izvajamo in tako, da skupaj vlagamo v našo prihodnost. In zato upam, da bomo tukaj v Evropskem parlamentu našli večino za to in da se bomo ob koncu lahko uveljavili proti državam članicam in sicer za našo skupno prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to, da ste se držali časovnih omejitev. Sedaj pa v imenu ID gospa Elen Laporte. Ena minuta. Gospa predsedujoča, no, prejšnji teden je gospod eh, Erdogan spet zagrozil Evropski uniji, da bo eh, spustil veliko migrantov v Evropo. Ampak eh, to je spet izsiljevanje, ko gre za migracijska vprašanja. 5,6 milijarde je komisija že dala Turčiji in še dodatne milijone ji bo zagotovila v naslednjih tednih. In če pogledamo, koliko je dobil Frontex, to je res absurdno. Za Frontex bi morali zagotoviti več. Evropska unija spet kaže svojo nezmožnost braniti svoje meje in treba je zagotoviti um, suverenost uh, in pa državam dati možnost, da bodo zaščitile svoje nacionalne meje. Uh, Frontex uh, bi morali spremeniti v agencijo sodelovanja med državami in članicami in uh, krepiti uh, nadzor na zunanjih mejah, ne pa da se samo ukvarjamo z migranti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR. Gospod Žonca, minuta 30. Spoštovana gospa predsedojoča, spoštovani predstavniki sveta in komisije, spoštovane poslanke in poslanci. Seveda je razprava o proračunu vedno težka, ampak naše izhodišče mora biti resničnost. Tu v Evropskem parlamentu smo seveda zavizani našim voljivkam in voljivcem. Vse to, kar eh, smo slišali, je seveda vse lepo, prav in plemenito, ampak ne smemo izgubiti stika z realnostjo. Če rečemo, da je gospodarstvo pomembno, potem se ne moramo strinjati s svetom in krčiti sredstva. To enostavno ne gre. mi moramo podpreti dobro hrano, dobra živila in zato je tudi naša politična skupina pozvala k temu, da morajo eh, naši otroci jesti zdravo hrano in da moramo preprečevati uporabo plastike. Poleg tega se zauzemamo tudi za okrepljeno zaščito zunanjih meja. Zato želimo tudi, da se okrepita Frontex in Europol z več sredstvi. Potem je tukaj še obzorje 2020. Tudi zato smo krčili sredstva. Tudi univerze potrebujajo več denarja za raziskave in razvoj in pa za investicije v varne tehnologije. Zato, da bomo imeli manj brezposelnosti, zlasti med mladimi ljudmi. Zaradi tega eh, ne moremo gledati stran od problemov. Želimo si eh, rešitev eh, za celotno Evropsko unijo, za vse državljanke in državljane. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu GUE NGL gospod Omarži. Minuta 30. Gospa predsedujoča. Povsem se strinjam s kritičnimi pripombami, ki jih je podal komisar Oettinger, ko gre za predlog sveta. Popolnoma se strinjam torej s tem, kar je bilo rečeno in tudi z zahtevami vseh političnih skupin. Morate videti, da tukaj v parlamentu obstaja soglasje proti predlogu sveta. To je predlog, ki je veliko premalo ambiciozen. Rekli ste, da ne želite govoriti o številkah, to lahko razumem, ampak eh, sam pa želim spregovoriti o številkah. Zato, ker pri vašem predlogu gre samo za neutemeljene reze, za neverjetne reze. Eh, minus 413 milijonov pri raziskavah. Eh, potem več kot 11 eh, milijonov manj za zaposlovanje mladih, potem za sklad za azil in migracije, eh, tudi tam je prišlo do rezov in treba se bo soočiti z vprašanjem integracije migrantov. Tudi pri programu Kozma se sredstva zmanjšujejo in na ta način bodo podjetja dobila manj denarja. S tem proračunom vi žrtvujete Evropo in eh, leta 2020 eh, eh, bomo s takim proračunom imeli manj Evrope in to je žalostno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hiver, minuta 30. Torej, mm, tisti, ki so se eh, na referendumu odločili za to, da bodo zapustili Evropsko unijo, bodo zgroženi, ko bodo slišali, koliko bodo morali vplačati v evropske proračune. Slišali smo besedo kontinuiteta, ampak britanske državljane niso eh, izglasovali kontinuitete, ampak eh, izstop. In zato se bo stranka Brexit borila za jasen, res za jasen, hiter odhod iz Evropske unije. Če ne bomo dosegli dogovora, potem eh, bo evropsko pravo, vključno z sedanjimi finančnimi eh, obveznostmi, eh, brez veljave. In tako ne bomo imeli nobenih finančnih obveznosti in ne bomo plačevali nobenih finančnih prispevkov. No, brez dogovora, torej če ne bo dogovora, ne bo britanskega denarja za Evropo. To se zame sliši v redu. Ni torej čudno, da se tako uh, oklepate uh, pogodbe o predaji uh, Therese May. Uh, In um, Boris Johnson je to dejal, oziroma naša stranka je to rekla. Ne želimo ponovno prodajati te iste pogodbe in naša stranka se bo uh, temu res zoprstavila. Torej, naj vam povem, kaj mislimo mi uh, ljudje uh, tam v vzhodni uh, Angliji, kaj mi mislimo o dodatnih sredstvih. Ne hvala, nočemo dogovora, vi pa kar nadaljujte. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Murešan, Evropska ljudska stranka, minuta trideset. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedajoča, komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj pričakujemo um, proračun uh, 2020. Ima dve posebnosti. Prvič, to je zadnje leto sedanjega večletnega finančnega okvira in drugič, to je prvo leto po evropskih volitvah. To je zadnje leto sedanjega večletnega finančnega okvira in to pomeni, da denar končno teče k državam članicam. To pomeni, da mu moramo plačevati račine in sedaj imam prošnjo za svet zagotoviti moralno moramo to, da bo imela Evropa dovolj sredstev za to, da bomo lahko plačevali račune. Ne moremo dati slabšega signala ljudem, državljanom, vsem mestom in podjetjem, kot to, da Evropska unija ne more plačevati svojih računov. Ne more biti tako, da moramo na začetku večletnega finančnega okvira izvajati pritisk na vas, da bodo doste dali na razpolago več denarja. Na koncu pa moramo izvajati eh, na vas pritisk za to, da boste končno plačali račune. In to je prvo leto po volitvah. In kaj pomeni to? To pomeni, da moramo slišati eh, glas ljudi, ki so ja, glasovali, kajti volivna odeležba bi bila višja kot pred petimi leti. Mladi so glasovali. Ne moramo jim povedati, da imamo manj denarja za to, da bi, se, da bi reševali eh, brezposelnost eh, mladih. Svet je namreč tukaj predlagal rize. In, um, Ne moramo mladim povedati, da bomo imeli manj denarja za to, da bi se borili proti podnebnim spremembam, kajti mladim je pri srcu prihodnost te celine in, pri, in zato jim ne moramo povedati, da ne bomo financirali Erasmusa. Poleg tega kmetovalcem ne moramo povedati, da jim bomo dali več denarja. Torej sodelujemo svet, komisija in svet, zato da bomo opredelili te prave uh, prioritete, da bomo dali na voljo sredstva in da bomo ta denar na pravilen način porabili. Hvala lepa in sedaj eh, gospa Gualmini, minuta 30. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, odločitve o proračunu so jedro političnega delovanja. Dodelevanje finančnih sredstev ni eh, nekaj tehničnega in birokratskega. To je način, kako Evropa odgovara na potrebe 500 milijonov evropskih državljanov. Mi v Evropskem parlamentu moramo biti ambiciozni, ni se nam treba bati uh, uh, v krizi, uh, eh, kaj ti um, ehm, finančna kriza nas je potovkla, ampak toliko uh, više cilje si moramo za to zastaviti. Mi moramo um, obnoviti oziroma ohraniti uh, uh, predlog za proračun, ki ga je predlagala Evropska komisija, mi ga moramo celo ukrepiti. In 3,4 uh, milijarde je po našem mnenju povsem sprejemljivih. Vsi finančni cilji, ki so povezani z podnebnimi spremembami, morajo biti izpolnjeni. To moramo zagovarjati. Potem jamstvo za mlade, to je treba ukrepiti in to je treba uh, trajno vključiti v programe. Potem sosedska politika, zlasti na področju sredozemlja, tudi to je temeljnega pomena in to politiko je treba še ukrepiti, zato da bomo lahko zagovarjali naše vrednote vključevanja in solidarnosti. Sem poročevalka v Senci in ukvarjala sem se z evropskimi agencijami mojem mnenju je treba nujno okrepiti financiranje eh, teh eh, agencij in jih eh, kadrovsko okrepiti, kajti imajo dober vpliv na migracijsko politiko, politiko dela in okoljsko politiko. Spoštovane kolegice in kolegi, smo na razpotju. Evropa mora postati socialna Evropa, zelena Evropa ali pa nič. Torej, prosim, ne zamudimo te priložnosti. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Aji za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod državni sekretar, eh, dragi kolegi. Razpravljamo o večletnem finančnem okviru, vendar pa moramo pregledati tudi proračun za leto 2019. 20 odstotkov sredstev naj bi namenili za podnebje, vendar pa se zdi, da tega cilja ne bomo spoštovali. Ta cilj se opravičujem, ampak zdi se, da tolmačenje ne deluje. Je to res? Yes, so, do I have to repeat or not? Ali torej vse ponovim? Ja, začnite še enkrat od začetka. Gospod državni sekretar, gospod komisar, dragi kolegi. Leto 2020 pomeni konec tega eh, finančnega obdobja. In konec leta 2013 so se inštitucije Evropske unije odločile, da bodo namenile 20 odstotkov eh, za boj proti podnebnim spremembam, ampak zdi se, da tega cilja ne bomo spoštovali, kljub temu, da, se, da je naravnih nesreč vedno več in da so državljani podali jasno sporočilo v zadnjih letih. Želijo Evropo, ki eh, ščiti, ki skrbi za nje. Evropske inštitucije morajo spoštovati svoje zaveze in za našo skupino Renew Europe je ključnega pomena, da spoštujemo ta cilj, da vzpostavimo odnos zaupanja med državljani in pa evropskimi inštitucijami. Gospod državni sekretar, gospod komisar, dragi kolegi, kako naj to storimo z proračunom, eh, ki je vsako leto bolj varčen in eh, ko je to v popolnem nasprotju z eh, prioritetami finskega predsedstva? če želimo resničiti zaveze v naslednjem eh, finančnem okviru, potem moramo poskrbeti, da bo tudi naš proračun eh, dosleden. Laga. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bezelager, minuta 30. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod Oettinger, gospod minister. Podpiram pobudo moje politične skupine, da bi vsaj, 90, da bi vsaj 20 odstotkov proračuna namenili boju proti podnebnim spremembam. In e, to zavizo smo podali že pred pariškim sporazumom. In manjka nam 3,5 milijarde evrov. Zelo podpiram pobudo za to, da bi uporabili celotno eh, eh, rezervo za porožnost za mlade. Ampak ta razprava priča še o nečem večjem. Gre za to, da parlament izrazi svoje ambicije za naslednji proračun. Na evropskih volitvah so evropske državljani pokazali, da pričakujejo od nas, da bomo ambicioznejši, eh, ko iščemo rešitve pri problemih, ki zadevajo njihova življenja. Potrebujemo proračun, ki krepi možnost mladih, da ukrepajo, ko gre za azil, migracije, podnebne spremembe in za boj proti brezposobnosti mladih. Potrebujemo proračun, ki bo služil državljanom v vseh evropskih državah. Okrepiti je treba tudi finančne vire, ki jih pobira eh, Evropska unija. To izhaja iz zaveze, izhaja iz pogodb. Mi moramo prepričati voljivce in pa prijatelje v svetu, da če bomo dali več denarja Evropske uniji, je to vredno, da so dodatne investicije vredne. Kajti eh, evropske državljani so prosili, da bi bili ambicioznejši v tem in v naslednjem proračunu. Hvala lepa, hvala lepa tudi za točnost in sedaj eh, v imenu ID gospod Madison. Ena minuta. Hvala lepa, govoril bom estonsko. Eh, hvala lepa, nekaj komentarjev. Razumem, eh, da vsi želimo več sredstev, ampak prisluhnil sem tudi gospodu Oettingerju in eh, Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropsko unijo in eh, v proračunu bomo imeli luknjo, ki bo znašala kar 11 milijard. Kje bomo našli ta sredstva? In eh, še vprašanje za gospoda Oettingerja. Mislim, da ste pristojni tudi za to področje. Govorimo o podnebju, o migracijah, o brezposelnosti mladih. Ampak ali ne bi bilo prav, da govorimo tudi o demografskih težavah? Rodnost znaša 1,59 eh, na žensko. V primerjavi z preostalim svetom eh, smo v močnem zaostanku. Torej, zagotoviti moramo prihodnost naših otrok. Ali boste to upoštevali v proračunu? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kužmik v imenu IKR. Hvala lepa, mm, gospa predsedojoča, gospod komisar, gospod minister. Rad bi izrazil svojo zaskrbljenost, kajti plačila nisto zadovoljiva, niso dovolj visoka. Leto 2020 je zadnje leto zadnjega večletnega finančnega okvira, In eh, sedaj je treba pohititi za izvajanjem projektov, ko gre za razvoj podeželja in kohezijsko politiko. Ampak eh, osnutek proračuna izhaja iz previdnih številk pri izvajanju programov v okviru tega sklada. To pomeni, da nimamo veliko manevrskega prostora za sredstva. In eh, potem prihaja tudi do zamud, kot se je dogajalo leta 2012, 2014, 2015, takrat je šlo za 30 milijard, ki so izpadle. Dobra rešitev bi pomenila, da bi upoštevali tudi to, da nas bo Združeno kraljestvo zapustilo in to bo imelo seveda tudi posledice. In uh, to mora odražati tudi proračun. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papa Dimulis. Prija, Kireti Likajnen. Hvala lepa. Torej. Spoštovane gospe in gospodje, do sedaj ni spregovoril še nihče iz nobene politične skupine, ki bi vsaj posredno pozdravil rize sveta. In Gospod komisar Oettinger eh, je zavrnil krčanje sredstev in je tudi navedel svoje eh, razloge. Torej, nesprejemljivo je, da bi s temi rizi dosegli cilje. To ne velja samo za parlament in komisijo. Ne bomo uresničeni ciljev, ki si jih zastavil svet in to je slab znak. To je izredno slab signal za naslednji večletni finančni okvir, ki ga bomo sprejeli za sedem let. Eh, torej za ta okvir se bo svet eh, pogajal za nami. Torej v tem okviru se bomo morali boriti proti podnebnim spremembam, eh, ustvarjati delovna mesta za mlade in izvajati inovacije. Kako bomo temu koz z zastavljenim denarjem? Ne moremo za manj denarja postoriti več. 30, Naslednji je za eno minuto in pol na vrsti gospod Furore. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot vsako leto je tudi tokrat svet predstavil eh, predlog proračuna, glede na predlog Evropske komisije in eh, reze je težko razumeti. Namreč ne bi smeli kaznovati programov, ki prenašajo dodano vrednost eh, Evropske unije in sicer na okoljskem ali pa socialnem področju. Svet bi moral gospodarsko podpreti politične prioritete, ki si jih je zastavil sam. Eh, tukaj je recimo tudi boj proti brezposelnosti. Ampak eh, do rezov prihaja ravno pri ključnih programih za prihodnost Evropske unije. Recimo govorim o reformi skupne kmetijske politike ali pa o znižanju črpanju 60 milijonov evrov za dublinsko uredbo. Potem govorim tudi o instrumentu za boj proti brezposelnosti med mladimi. Potrebujemo varčevanje z sredstvi, vendar pa moramo sredstva osredotočiti na ključna področja in uspodbuditi eh, moramo realno gospodarstvo ne moremo dovoliti znižanja 55 eh, milijonov evrov. Eh, ravno eh, na tistih področjih, ki so ključnega pomena. In v proračunu za leto 2020 želimo učinkovitejšo Evropo za manj rezi in z več rasti. Hvala lepa. Dank. Najlepša hvala. Naslednja je za minuto in pol na vrsti gospa Vincih. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Zaščititi evropski način življenja pomeni tudi, da eh, zagotovimo večji napredek tudi na tehničnih področjih. Z obzorjem 2020 vlagamo v eh, prihodnje teme prihodnosti. To bo ključnega pomena za našo konkurenčnost, za naše gospodarske standarde, pa tudi za delovna mesta. Kot podjetnico me veseli, eh, da je ta program namenjen, da je ta program namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem, ki predstavljajo hrbtenico našega eh, gospodarstva. 35 odstotkov eh, sredstev prvega in drugega stebra bo namenjenih ravno tem podjetjem. Številne države članice imajo zelo dobro sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji in industrijo in to eh, koristi tako industriji, kakor tudi MSP-jem. Tudi industrija se srečuje z velikimi izzivi. Le z razvojem in pa z inovacijami na področju obnovljivih verov energije bo industrija lahko razvila rešitve ki eh, bodo služile državljanom. Zaradi tega resnično ne razumem, da je svet eh, predlagal reze tudi v okviru programa Obzorje 2020. Najlepša hvala. Gospoda Ušakovsa v tem trenutku ne vidim v dvorani, če je tukaj, naj se prosim javi. Če ga ni, eh, potem pa bomo nadaljevali z gospo Keller za minuto. Euh, gospod komisar Günther Oettinger, gospod minister. Svet, kot je bilo povedano, je predvidel velike reze za leto 2020, več kot 27 milijonov evrov. Eh, torej to je močno okleščen eh, proračun, zato je kolega Šostel predlagal številne predloge sprememb, da bi se spopadli z tem eh, znižanjem sredstev. Osredotočila se bom na teme, s katerimi se ukvarja Libe. Proračun eh, predlaga 20 milijonov, 20 milijonski res eh, za službo za zunanje delovanje. Vemo, kako zelo pomembna je ta služba. Še pa posebej, ko gre za migracije, za razvoj, za sporozume o vračanju. Tukaj potrebujemo finančna sredstva želimo eh, tudi dovolj sredstev za Frontex, eh, Europol in Eurojust. To so agencije, ki potrebujejo ustrezno finančno podporo, če želijo države članice zagotoviti ustrezen odgovor na izzive, s katerimi se srečujemo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za eno minuto je naslednji na vrsti gospod Bito. Gospa predsedujoča, dragi kolegi. Veliko je požarov, eh, suša eh, vlada v Evropski uniji, podnebje mora biti ena izmed prioritet v evropskem proračunu. V zadnjih tednih sem slišal veliko lepih besed, sprejeti morajo biti nujni ukrepi, eh, podpreti je potrebno kmete, slišal sem veliko obljub v zvezi z vzpostavitvijo proizvodnega sistema, ki bo odporen na suše. Slišal sem tudi eh, veliko obljub glede podpore okolju in pa kmetom, ampak eh, do leta 2020 te zaveze najbrž ne bodo uresničene. Nažalost se naši državljani ne morejo zagotoviti z lepimi besedami. Če želimo ustrezen proračun, mora Evropski parlament mobilizirati sredstva, tako da bo prihodna kmetijska politika sposobna spopadati se s podnebnimi spremembami ampak eh, kako eh, lahko eh, to storimo, če svet le znižuje sredstva. Moral bo pritisniti na zeleni gumb, le tako bomo lahko dosegli naše cilje. Hvala lepa, sedaj pa na vrsti gospod Donato. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, govorila bom italijansko. Kohezijska politika je ena izmed najpomembnejših politik skupaj z skupno kmetijsko politiko v evropskem proračunu. Kohezijska politika temelji na pogodbah in želi zmanjšati razlike med posameznimi regijami in eh, predvsem eh, želi pomagati zapostavljenim regijam. Zastavljena je tako, da doseže učinkovite rezultate na področju brezposobnosti, rasti in pa konkurenčnosti. Kljub temu pa komisija in svet predlagata znižanje sredstev za to področje zato, da bi namenili sredstva za druga področja ali pa zaradi tega, ker pred vrati stoji Brexit. Svet eh, na tem področju zares ne potrebujemo rezov, če želimo izboljšati učinkovitost programov in projektov. Zares si želim, da bi eh, tudi na tem področju imeli manj stroge eh, ukrepe pogojevanja kajti to povzroča velike težave v državah članicah, ki potem uvajajo davčno politiko v nasprotju z željami svojih eh, državljanov. To pa ima tudi hude socialne posledice. Potrebujemo torej učinkovit proračun za leta 2020, da bomo lahko resničili eh, gospodarske in pa socialne cilje te unije. Najlepša hvala. Za minuto dobi besedo gospod Južica. Thank you. Najlepša hvala. Glede na to, da vsi menimo, da je področje, s katerim se ukvarjamo, najpomembnejše, eh, je logično tudi, da se osredotočamo tudi, koliko sredstev se namenja za posamezno področje. Manj z veseljem pa pogledamo v preteklost eh, in ocenimo, kateri projekti so bili zares uspešni in kateri so bili preprosta izguba denarja. Določiti moramo jasne cilje, ki jih bomo financirali z evropskimi sredstvi in zagotoviti moramo tudi konkretne rezultate, recimo učinkovitost izobraževalnih programov. Ni odvisna zgolj od števila udeležencev, ampak od uspešnosti kasneje ne sme nas biti strah, da ukinemo neučinkovite programe. Na ta način bomo imeli več sredstev za dobre programe. Včeraj sem presegel čas za govor, danes pa sem poskrbel za kompenzacijo. Najlepša hvala, res vam je uspelo. No, prišlo je do napake, a ne, sedaj je seznam popravljen in naslednje na vrsti gospod Ferreira za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. ta predlog zaznamuje predvsem pomankanje sredstev, premalo je sredstev za okolje, za socialne zadeve, za kohezijo, več sredstev se eh, namenja za eh, varnostna vprašanja, za boj proti terorizmu. Ampak mi eh, bomo podali nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje tega proračuna. Več kot 80 predlogov smo že podali na predlog Evropske komisije, želimo javna vlaganja želimo okrepiti gospodarstvo, javne storitve, zauzemati se želimo za pravice, eh, boriti se želimo zoper eh, lakoto, za eh, ženske, za biotsko raznolikost želimo da vsaka država članica, vsaka regija zares lahko uresniči svoj potencial. Številni predlogi sprememb so bili sprejeti v odboru in upam, da bodo sprejeti tudi na plenarnem zasedanju. Res sem zato zelo hvaležen, eh, sedaj pa si zadež želim, da bi bili ti predloge vključeni tudi v stališče parlamenta. Prosimo za vašo podporo. Najlepša hvala. Naslednji na vrsti kolega Roland za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko sem si ogledal proračun, sem opazil uh, običajne politične napake. Gre za agendo z meglenimi eh, novimi temami, kot recimo z evropskim načinom življenja. Zgodovinske napake že dobro poznamo. Odbor eh, regi uporabi 7500. 725 milijonov za uh, uničevanje ribiške industrije, eh, za darila in tako naprej. Ne vem, kako lahko Evropska unija pričakuje, da bo Združeno kraljestvo še naprej prispevalo 18 milijard eh, prihodnje leto. Kako boste zapolnili proračunsko vrzel, ko bomo odšli? Pred vrati je recesija. In uh, zgolj uh, davčne vzpodbude ne bodo zadostovale še prav posebej ne v gospodarstvih evroobmočja, pak stabilnosti in rasti naj ne bi zagotavljal gospodarskih uspodbud. Eh, gre eh, zgolj eh, za sredstvo komisije za popuščanje državam članicam, ki so jim všeč, kot recimo Franciji. Zato Francija lahko počne, kar želi, Italija pa ne. Evro območje se še naprej nahaja v prisilnem jopiču pakta stabilnosti in rasti. Ta je bil zasnovan kot eh, konvergenčni instrument, ampak kot smo videli, je uničil v tekom zadnje krize življenja Grkov in pa Italijanov in eh, spremenil je evropsko integracijo. Naslednji je na vrsti kolega Restler za minuto in pol. Hvala lepa. Gospa podpredsednica, Evropa se danes srečuje z velikimi izzivi. Nobena država članica se sama s temi izzivi ne more soočiti. Živimo v času velikih demografskih, tehnoloških, pa tudi podnebnih sprememb. Zato je ta zadnji proračun tega proračunskega obdobja izjemno pomemben. Pomembne so tudi ustrezne proračunske politike. V Evropskem parlamentu moramo še naprej ustrajati pri politikah, ki so namenjene mladim. Govorim o politikah, ki bodo zagotovile kakovostno izobrazbo, kakovostna delovna mesta in eh, ki bodo olajšala tudi vzpostavitev družin v Evropi. Vlagati eh, moramo v inovacije in razvoj, na ta način eh, bomo lahko zagotovili tudi globalno konkurenčnost Evropske unije. Hkrati pa moramo nadaljevati tudi z politikami zmanjševanja razlik med državami članicami. Osrednja in vzhodna Evropa, predvsem pa Hrvaška kot eh, najnovejša država članica, potrebujejo podporo zaradi evropskega članstva oziroma članstva v Evropski uniji. Evropska unija mora smotrno uporabljati omejena sredstva in zato mora tudi proračun za leto 2020 upravičiti zaupanje, ki so nam ga državljani izkazali na evropskih volitvah. To pomeni, da moramo biti usmerjeni v prihodnost, hkrati pa je potrebno zmanjšati tudi geografske in pa medgeneracijske razlike. Hvala. Najlepša hvala tudi kolega Biedrona ne vidim v dvorani ali morda sedi kje drugi. Če ga ni v dvorani, bomo nadaljevali z našim seznamom in naslednji je na vrsti gospod Šestel za minuto. Dragi kolegi, eh, proračunski rezi, ki jih je predlagal Evropski svet, ne odražajo prioritet eh, finskega predsedstva, eh, tudi ne prioritet nove komisije, še manj pa odražajo želje naših državljanov. Eh, potrebno se bo spopasti z podnebnimi spremembami in boj proti podnebnim spremembam moramo spremeniti v gospodarsko priložnost. Potrebno je uspodbuditi ulaganja v raziskave, razvoj in inovacije. V imenu skupine Renew sem uložil različne predloge sprememb, ki odražajo naše prioritete. Namreč eh, mikrofinanciranje, eh, socialna partnerstva, Eh, želimo uspodbuditi majhna in srednje velika podjetja, želimo izboljšati konkurenčnost, eh, zagotoviti želimo trdno podporo MSP-jem, podpreti želimo inovacije, zagotoviti dostop do financ za majhna in srednje velika podjetja, zagotoviti želimo sredstva za eh, razvoj in za za razvoj karijere in za poklicno usposabljanje in zagotoviti želimo sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospod Downing za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Naše družbe in skupnosti se srečuje z velikimi izzivi. Podnebne spremembe, socialna nepravičnost, gospodarska neenakost. Vse to od nas zahteva političen in pa praktičen odziv. Eh, kot članica zelenih predvsem podpiram dodatna sredstva za program obzorje 2020 in pa Erasmus. Današnje glasovanje je bil korak v pravi smeri, ampak potrebujemo še eh, več eh, predanosti boju proti podnebnim spremembam, inovacijam in razvoju. Zaradi tega vas pozivam, da sledite predlogu Evropskega parlamenta in ukrepite eh, sredstva za prihodni program Obzorje Evropa. To bo ključnega pomena v boju proti podnebnim spremembam, vendar pa to ne more biti naš edini odgovor. Poskrbeti moramo tudi za odločno delovanje na drugih področjih, eh, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Poskrbimo, da bo naš odziv takojšen. Odločno se odzovemo na podnebne spremembe. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Fes, tudi za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poslanci, obnašate se tako, kot za gre za vaš eh, denar. Gre pa predvsem za interese evropskih davkoplačevalcev, kajti evropski davkoplačevalci so tisti, ki zagotavljajo ta proračun z svojim trdim delom. Eh, približno 160 milijard evrov znaša eh, evropski proračun. Eh, tukaj gre za zvišanje 10 milijard v primerjavi z letom 1990. Ampak tukaj govorite o oziromašanju tega proračuna in sicer samo zaradi tega, ker je svet minimalno znižal proračun. Ne vem, kje pravzaprav živite nekateri poslanci. Pravzaprav je ta proračun pretiran. Vsi se pretvarjamo, da ni eh, recesije, da ni trgovinske vojne med eh, Kitajsko in pa ZDA, eh, da ni naftne krize v Saudski Arabiji. To je napačen proračun zaradi tega, ker ne ustreza potrebam. To je neustrezen proračun zaradi tega, ker nadaljuje s projekti Evropske unije na račun naših davkoplačevalcev. Najlepša hvala. Hvala lepa, naslednje na vrsti je gospod Kristoforo za minuto in pol. Gospa predsedojoča, gospod eh, komisar, evropski proračun mora po mojem mnenju zagotoviti rast in se odzvati na upravičena pričakovanja evropskih državljanov. Zagotoviti je potrebno dovolj sredstev za zaposlovanje mladih, za kmete, za majhna in srednje velika podjetja, za zagotavljanje varnosti. Vse to je pomembno za eh, države članice. Ulagati moramo v eh, digitalno gospodarstvo in potrebujemo tudi eh, proračun, ki bo zagotovil jamstva za načelo pravne države, za spoštovanje človekovih pravic in tako naprej evropski državljani ne želijo, da bi bila ta sredstva namenjena državam članicam, ki ne spoštujejo človekovih pravic, ki eh, ne spoštujejo načela eh, pravne države in državam, ki kršijo mednarodno pravo in evropsko pravo. Eh, takšen primer je Turčija. Ne bi smeli vlagati v Turčijo, razen če bo Turčija spremenila svoj pristop, razen če bo začela spoštovati človekove pravice. Kaj ti? kršijo izključno uh, eh, gospodarsko uh, območje na Cipru in spodbujajo konflikte v celotni regiji. Mislim, da je čas, da zamrznemo sredstva Turčiji in da pošljemo jasno sporočilo. Smo unija vrednot in načel in želimo da eh, te vrednote spoštuje tudi države, ki prejemajo naša sredstva. Najlepša hvala, naslednja na vrsti kolega De Castro za minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, naši državljani želijo Evropo, ki jim bo bližje, ki se bo učinkovito odzvala na njihove zahteve. Ampak stališče sveta za proračun za leto 2020 eh, se udaljujejo od eh, tega cilja. Na predlog komisije, ki je že bil premalo ambiciozen po mnenju parlamenta, je svet predlagal še številne reze. Agroživilski sredst, eh, sektor predstavlja temeljni sektor v Evropski uniji in eh, rezi ne upoštevajo trenutne geopolitične situacije in učinke na naše proizvode in tudi ne upoštevajo učinkov na naše proizvode, ki jih je povzročil eh, ruski embargo. Gospod komisar, igrate se s prihodnostjo eh, mladih v Evropski uniji in za prihodnostjo celotnega agroživilskega sektorja. Gre tudi za negativen signal glede na eh, prihajajoča pogajanja o prihodnem proračunskem okviru. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti kolega Semsrot. Za minuta. Spoštovani. Vaš proračunski načrt eh, je primeren za srednji vek in uh, našo vladavino ogrožajo ne tuji upadi, ampak vi. To kar počnete, ni v skladu z pravimi izzivi. Zdi se, eh, da eh, ste slepi za eh, dejansko situacijo. Živimo v večnem poletju, pojavlja se suša, živali umirajo. Zaradi tega bomo ob petkih eh, protestirali na trgih, zato da bi se uprli vašemu načrtu. Mi se namreč ne bomo udali. Smo brez prave prohodnosti, brez eh, pravega upanja in smo solidarni z vami, ki nimate pojma o ničemer. Najlepša hvala. Gospod Borkja, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da so strateškega pomena programi, ki so namenjeni inovacijam, raziskavam in razvoju. Ampak bil sem presenečen, da predlog komisije za leto 2020 namenja manj sredstev za eh, države, ki so eh, neto plačnice, instrumenti, ki so namenjeni tem državam in ki eh, so sedaj v končnem obdobju izvajanja, eh, pa eh, so še zmeraj povezani z številnimi vprašanji. V Italiji in v Evropi imamo veliko majhnih in srednjih velikih podjetij, ki potrebujejo našo pomoč. Veliko je centrov odličnosti. In mislim, da bi Evropska komisija morala to upoštevati. Zaključujem, gospa predsedojoča. E, ne smemo izključiti majhnih podjetij za to, da bi podprli veliko industrijo, kot se pogosto dogaja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolega Herbst, za minuto in pol. E, gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje, že Pri prejšnji temi, ko smo govorili o boju proti raku, smo se strinjali, da je program obzorje 2020 izjemno pomemben. E, sedaj pa v številkah vidimo ravno nasprotno. E, vidimo razlike med obljubami in pa med izvajanjem in tega ne moremo dopustiti. Gospod komisar, e, govorimo pravzaprav o zamudah in e, zamude pomenijo izgubo časa. Časa nimamo v boju proti raku, raku nimamo eh, tudi ne časa, ko se borimo za mlade, ko se borimo proti brezposelnosti med mladimi in tako naprej. Seveda so sredstva v evropskem proračunu eh, sredstva davkoplačevalcev, ampak ravno tisti programi, Eh, ki zagotavljajo dodano vrednost Evropske unije, so predmet največjih rezov in to ni dober pristop svet. V svetu bo torej eh, potrebno obrati drugačen pristop. Sedaj obstaja ta ritual eh, nenehnega krčenja proračuna. Kaj pa bi se zgodilo, če bi vam pritrdili? Eh, potem bi najbrž bili eh, presenečeni. Mislim pa, da potrebujemo dobro sodelovanje med parlamentom in svetom. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Benova za minuto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Európsky parlament je... Eh, Spoštovani gospod komisár, spoštovana gospa predsedujúča, Európsky parlament je zelo ambiciozen sama, sama praževalka v senci UNV in zavedam se, da potrebujemo več denarja in v proračunu ta sredstva niso zajeta. Podnebne spremembe prinašajo nove izzive. 3,5 novih e, milijard bi potrebovali. Mi moramo izpolnjevati pričakovanja naših državljanov, okrepiti moramo živ kakovost življenja. Doseči moramo eh, tudi socialni stebr, uvesti moramo eh, minimalno plačo, boriti se moramo proti podnebnim spremembam in zato potrebujemo sistem, ki eh, bo lahko financiral te ambiciozne politike. lahko bi uvedli naprimer sto, eh, digitalne davke ali pa lahko bi eh, uvedli progresivno obdavčanje velikih podjetij. O tem smo tu že večkrat spregovorili. Poleg tega se moramo boriti oziroma preprečevati eh, izogibanje plačevanju davkov. Zato bi lahko uvedli številne ukrepe, tako da ne bomo imeli več slamnatih podjetij. Gospod Picula, za eno minuto. Najlepša hvala dokument, o katerem bom, uh, oziroma pripravim dokument v odboru za regionalne zadeve, zato bom tudi komentiral ta proračun eh, z vidika odbora za regionalni razvoj. Regije so ključnega pomena, zato morajo ostati eh, tudi pomemben del proračuna v prihodnem letu, pa tudi v prihodnem večletnem proračunskem okviru. Razlogov za to je več. Lizbonska pogodba 174 člen pravi, da nobena regija in noben eh, otok, eh, nobeno najbolj oddaljeno področje ne sme biti zapostavljeno. Vsak evro uložen v eh, kohezijsko politiko povrne več kot 2 evra. Žal mi je, da predlog eh, sveta ne zagotavlja dovolj sredstev za ključna področja Evropske unije, eh, kot je boj proti podnebnim spremembam, kot je instrument za zaposlovanje mladih ali pa sosedski instrument. To ni predlog, ki bo kos današnjim izzivom in to tudi ni dober predlog za novo Evropsko komisijo, kaj ti ne ustreza prioritetam, eh, ki si jih je ta zastavila v svojem programu. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Gil za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Tukaj govorim kot poročevalka v senci v odboru za zunanje zadeve. In zelo sem zaskrbljena nad predlogom sveta, ki eh, predvideva zmanjšanje za več kot eno milijardo, ko gre za eh, razdelek štiri. Eh, torej, področje zunanjih zadev je deležno najmanjšega zneska v zadnjih letih ali svet res verjame, da v trenutnem mednarodnem kontekstu, eh, da je to sprejemljivo, ko je toliko eh, kršitev človekovih pravic, vladavine prava in demokracije. Ali je to odgovorno, da se zmanjša kapaciteta Evropske unije eh, na tem področju in da pustimo na cedilu ljudi, ki od nas pričakujejo ukrepanje? Evropska unija bi morala slediti ZDA in pa uh, Kitajski, uh, eh, ukrepiti svojo vlogo na globalni ravni, ne pa da jo zmanjšuje. In zato želim, da Evropska unija prevzame odgovornost in da naredi več za demokracijo in človekove pravice. Zato pozivam svet in komisijo, da pregledata svoja predloga in da uh, tudi zagotovita ustrezen denar za potrebe. Zdaj, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jens Gajer za eno minuto. Hvala lepa, mm, gospod predsedojoča, eh, gospod minister, spoštovane gospod Oettinger, spoštovane kolegice in kolegi. To je enajsti proračunski postopek, ki ga spremljam. In to je zelo ritualiziran, institucionaliziran in noro dolgočasen postopek. Vedno znova se znajdemo v istem položaju. Svet eh, vedno eh, ponudi eh, neoriginalne razloge za krčanje sredstev in če si potem natančno pogledam sredstva, potem vidim, da ko se u, ko očistimo inflacije, potem dobimo očiščena sredstva, s katerimi nismo zadovoljni, kot so povedali kolegice in kolege. Kaj bi pravzaprav storili, če bi sprejeli vaš predlog? Ali bi vi, gospod minister, lahko svojim voljivcem razložili, zakaj je finsko predsedstvo želi manj denarja za digitalni prehod, za eh, podnebne spremembe, za prometno infrastrukturo, eh, za raziskave. Po mojem mnenju je to težko, zato prosim sprejmite naše predloge spremem. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospa Grapini, prav tako za eno minuto. Mulțumesc, domnule komisar, domnule ministru. Hvala za besedo, eh, gospod komisar, gospod državni sekretar. Veliko smo govorili že o tem poročilu in uh, normalno je, da uh, se to dogaja. Najprej bi se zahvalila komisarju za to, da nam je razložil, zakaj ti rezi niso dobri. Sami to zelo dobro vemo, sama sem proževalka v senci v odboru Tran. In pravzaprav se zmanjšuje sredstva za vse, za raziskave, razvoj, za povezovanje Evrope in tako naprej. Eh, minister, vi ste rekli, da je proračun pomemben instrument za oblikovanje evropskih politik, ampak proračun, ki ga vi predlagate, zrezi vse povsod, kako lahko na ta način podpremo evropsko politiko? Eh, govorimo o koheziji, raziskavah, o start-upih, o zdravstvu, o zagotavljanju varnosti. To državljani pričakujejo od nas. Eh, potrebujemo tudi eh, višji življenski standard za naše državljane, to moramo zagotoviti in to je vse v nasprotju s tem, kar ste vi rekli oziroma eh, to, kar vi pravite, je v nasprotju s tem, kar predlagate. Marije Noichl ne vidim, če je ni v dvorani, gremo naprej. Gospod Fernandez je naslednji. Der auch nicht da. Tudi njega ni, gospa Kamerevert pa je, vidim jo in ji kar dajem besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Če si iškrt, je to krasno. To je bil slogan ene izredno uh, uspešnih, ampak spornih um, oglaševalskih kampanj, ampak hkrati je to tudi drža, ki jo je zauzel svet manj denarja, manj denarja za kulturo, manj denarja za državljansko inski angažma, tudi manj denarja za Erasmus. Pa ta program je bil tako uspešen. Vedno znova pa udarjamo na to, kako pomembna sta izobraževanje in kultura za eh, družbeno kohezijo in pa za osebnostni razvoj. Ampak da bi eh, uložili v to, kak evro, to vam ne pade na pamet. In to, kar predlagati, je nesprejemljivo. Ustvarjalna Evropa, Evropa za eh, državljanke in državljane. To so programi, ki prejemajo čisto premalo denarja. Za naš eh, odbor kultura je stvar jasna. Potrebujemo več denarja za ustvarjalno Evropo, za Erasmus, in pa za Evropo za državljanke in za državljane. Potrebujemo več investicij potrebujemo več ulaganj v mlade, v kulturo in v izobraževanje in mislim, da smo to dolžni našim državljankam in državljanom. Hvala lepa. Sedaj pa eh, kolega Benifaj, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča razpravljamo o proračunu 2020 in mislim, da je to priložnost za to, da povdarimo, kako uh, nujno potrebujemo ukrepe za boj proti brezposelnosti. Uh, Sem um, član socialistov in demokratov v odboru za uh, zaposlovanje in poskrbeli smo za to, da se je ta del v besedilu nekoliko okrepil, zlasti, ko gre za zaposlovanje mladih, ki je najpomembnejši instrument na tem področju. Kajti uh, stopna brezposelnosti mladih je previsoka v številnih državah članicah. Za naše predloge sprememb eh, želimo pa skrbeti za eh, nova sredstva na tem področju. Izrazili smo tudi potrebo potem, da naše politike za zaposlovanje uskladimo eh, s cilji trajnostnega razvoja in pa s stebrom za socialne politike. Potrebujemo ukrepe za odpravo neenakosti. Treba je eh, okrepiti eh, produktivnost in pa izboljšati pogoje dela. Poleg tega potrebujemo tudi eh, investicije v poklicno usposabljanje. Mi se moramo zauzeti za naše državljane in zlasti je treba poskrbeti za najbolj problematična področja. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, kolega. In sedaj je na vrsti kolega in kolegica Incir.